rozpoczynamy głosowania bomo začeli z glasovanjem prosim najprej gospa intveld hvala predsedujoči zelo na kratko kolegi pravkar smo prisluhnili govoru predsednika komisije afriške unije to je pomemben dogodek in ob tej priliki bi prosila vodstvo te hiše naslednje. Pred nekaj dnevi eh, smo izvedeli, da dok dr. Mukwege, eh, ki je um, dobil uh, Saharovo nagrado, ne bo več eh, užival uh, varstva Združenih narodov. Uh, pred uh, nekaj tedni je bil en od njegovih sodelavcev uh, uh, ubit in prosila bi vas vse, tudi gospod Mogherini, ki je ni več ti, tu, da se zaščiti delo, ki ga opravlja in da se zaščiti njegovo osebo. Thank you to smo vzeli na znanje in bomo o tem razpravljali z gospo mogherini gospod gomes gospa gomes se opravičujem tudi sama bi izkoristila to priložnost da prosim da se ta hiša eh, zavzame eh, pri mehiških eh, eh, oblasteh eh, glede smrti briljantnega mm, novinarja, ki je bil včeraj brutalno umorjen, ko je raziskoval zelo pomembna vprašanja in njegova eh, smrt je tudi opozorilo in ustrahovanje drugih eh, mehiških eh, novinarjev. In prosila bi, da se pozove k temu, da se avtorje tega umora privede pred sodišče. Hvala lepa. Tudi to jemljemo na znanje. In tudi o tem bomo razpravljali. Gospe in gospodje, če dovolite, bom prebral, ne bom prebiral eh, več eh, naslovov eh, poročil, kajti te imate in poročila bomo identificirali po imenu avtorjev. Torej glasujemo po imensko in začenjamo z glasovanjem. Poročilo Šolc. Zamekam. Hvala lepa. Konec glasovanja. Prijeto. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Na to naslednje poročilo gospoda Prede in zopet glasujemo poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ko je bardzo, zamekam glasovanje. Hvala lepa. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitko, čestitke poročevalcu. Na to imamo poročilo gospoda Stehovskega. Zopet poimensko glasovanje začenjamo.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 Gospod predsedojoči, želite besedo, gospod Roaus? Ja, samo na hitro bi želel povdati pomen povezave med Evropsko unijo in tem eh, mednarodnim odborom za bombaž, ki povezuje države proizvajalke bombaža in države potrošnice. To je organ eh, pri katerem Evropska unija ni članica. Je pa članica v drugih mednarodnih svetovalnih odborih za sladkor in za kakav, naprimer. In zato ne razumem, zakaj nismo vključeni tudi v ta mednarodni odbor. In zato upam, da boste glasovali za eh, to priporočilo, tako kot je bilo izglasovano tudi v odboru. Hvala. Odpiram glasovanje imen. Hvala lepa. Tudi o tem glasujemo poimensko.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 Hvala lepa. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalki. Na to poročilo gospe Pitera. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 5. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži?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 Predlog spremembe je zavrnen. Predlog spremembe 11 za, proti, predlagam, da sprejmemo amandma kot sprejet ali raje vidite, da preverimo elektronsko. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Zamykam głosowanie. Konec glasovanja. Sprejeto. Popravka numer 6. Kdo je za? Amandma 6 za. Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. glede na to, da je bil amandma 6 sprejet, potem brez, je brezpredmeten eh, izvorni tekst. Amandma 3, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Hvala. Zavrnjeno. Amandma 13, kdo je za? Proti. Dobro, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Prijenta. Sprejeto. Pač 4. Kdo je za? Amandma 4 za.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma sedem za, proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma petnajst za, proti. Kdo se vzdrži? Mislim, da je zavrnjen. Amandma ena za. Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma dva za. Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Osem za. Proti. Kdo se vzdrži? Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja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 amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavki, odstavek 65 izvornega besedila, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Amandma 3 za. Proti. To se vzdrži. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo še preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se upravičujem. Prvič, prvič vodim glasovanje. Upam, da se bom hitro naučil. Odstavek 79. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. 115. Eh, izvorno besedilo. Kdo je za? Proti? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Odstavek 117. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno ali želite preveriti? Bomo preverili začenjamo z glasovanjem zamikam glasovanje konec glasovanja zavrnjeno odstavek sto devetnajst prvotno besedilo prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AI1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del? Za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo s glasovanjem.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 čestitke gospe poročevalke. Sedaj bomo naredili odmor dve minuti iz tehničnih razlogov. Hvala, da ste nam pomagali pri vodenju glasovanja. Na to pa bomo nadaljevali z obrazložitvami glasov. Thank you,